Zdaj je čas. In naj še enkrat ponovim, da eh, je temu dovolj in to eh, trdijo tudi številni, ki demonstrirajo. Hvala lepa. Sedaj smo ob koncu seznama govornikov in lahko preidemo k naslednji točki dnevnega reda. Torej, enominutni govori so za nami, sedaj pa prehajamo k strategiji notranje varnosti Evropske unije poročevalka, dobi besedo gospa Rita Borselino. Hvala. Lepa. Danes, danes govorim o varnosti znotraj Evropske unije z določeno čustvenostjo. 23. junija eh, smo eh, bili priča eh, usmrtitvi sod Nika Falconeja in njegove družine oziroma obletnici tega mafijskega poboja. Pa tudi v Brindiziju v soboto je bilo eh, šest eh, žrtov. Eh, še točno ne vemo, kdo je zagrešil to kaznivo dejanje, ampak očitno kaže na večjo nevarnost zaradi krize in možnost dodatnega nasilja zaradi take situacije. Pa tudi v Emiliji Romani je prišlo do um, potresa in moje sočutje gre vsem žrtvam. Rada bi posebej Evropske komisije se zahvalila za uh, resno, uh, resni prispevek k mojemu poročilu, ampak eh, varnost je treba uh, zagotavljati vedno upoštevaje osnovne temeljne pravice. To so temeljni kamni naše strategije. Upoštevati je treba vlogo evropskih inštitucij pri definiranju in izvedbi izvajanju strategije še zlasti v postlizvonskem obdobju. V tem okviru igra Evropski parlament pomembno vlogo tako pri eh, postavljanju eh, prioritet kot pri ocenjevanju izzidov. In parlament eh, tukaj igra pomembno vlogo kot nekdo, ki odloča, pa tudi, ki izvaja demokratično kontrolo skupaj z nacionalnimi. Um, parlamenti. Zaradi tega moramo vzpostaviti čim boljše odnose z nacionalnimi parlamenti. To je eh, parlamentarni politični ciklus, eh, ki se zaključi z letnim poročilom o izvajanju strategije notranje varnosti. Zahtevamo Seveda Evropska unija mora vedeti, kakšne so nevarnosti na področju notranje varnosti. Temu danes žal ni tako. Upoštevati in eh, vključevati je treba tudi druge inštitucije, upoštevati eh, bolj jasno metodologijo in večjo transparentnost ter prispevke držav članic imamo eh, osnovnih pet prioritet, ki jih je postavila Evropska komisija. To seveda ni zaključen seznam in prav gotovo uh, bi ga lahko še rešili. Boj proti terorizmu, organiziranemu kriminalu in mafiji morajo za nas ostati osnovne prednostne naloge strategije notranje varnosti. Evropska unija pa se ne sme le odzivati, ampak tudi znati. Uh, prevenirati uh, Vsi vemo, kaj se je zgodilo v Brindiziju in vnaprej moramo z opozarjanjem eh, preprečiti ekstremizem in nasilje. Sodno sodelovanje, pravosodno sodelovanje žal pa ni vključeno v predlog eh, komisije. To luknjo je treba zamašiti in se bolj učinkoviti boriti proti terorizmu in mafiji, kot tudi proti korupciji, um, ekonomskemu družbenemu eh, in okoljskemu kriminalu. Pri tem pa seveda komisija ne sme pozabiti na eh, na, eh, komisija neustrezno vključuje med prioritete eh, tudi eh, zaščito intelektualnih pravic, kot smo videli v primeru sporazuma akta. Naj, zaklju, naj zaključim za zahvalo vsem poročevalcem v Senci, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila in seveda tudi strokovnim sodelavcem političnih skupin ter moji osebni asistentki. Najlepše hvala. Hvala. Hvala lepa. Gospod Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka. Spoštovani gospod predsedajúci, gospa komisárka, notranja varnost Evropske unije je ogrožena zaradi številnih dejavnikov. Imamo politiko odprtih meja in zaradi tega je to še večji problem. Največji problem je zelo razvit organiziran kriminal. Številni priseljenci prihajajo v Evropsko unijo in ti imajo zelo različne življenjske standarde. In ti so potencial za nezakoniti delovni trg, za sivo ekonomijo, za nezakonite dejavnosti na področju prostitucije in tako naprej ne smemo prezreti povezave med notranjo varnostjo in turbulencami zunaj. Zato si moramo prizadevati za kompleksno varnostno politiko Evropske unije. Sistem bi moral biti strukturiran tako, da bi upoštevali tudi vidike zunanje politike v notranji politiki. Torej povezati bi morali vidike notranje in zunanje politike. Takšen sistem bi bil predpogoj za varnost v Evropski uniji. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Basesko. Hvala lepa, hvala lepa, gospod predsedojoči. Ustanovitev prostora eh, varnosti, eh, pravice in razvoja je eden poglavitnih ciljev Evropske unije. Da pa bi ta cilj dosegli, potrebujemo konkretne ukrepe za to, da bi zagotovili več varnosti za vsakega posameznika v Evropski uniji. Sporočilo Evropske komisije je prvi korak k uresničenju cilja imamo pet ključnih področji, ki so bila opredeljena in predlagani so specifični ukrepi. Poleg tega pa se moramo še bolj prizadevati za to, da bi se borili proti organiziranemu kriminalu in da bi se borili, borili proti kriminalu nasplošno. Pogosto je tako, da za majhnimi prekrški, kot so naprimer kraje torbic ali pa um, kraje avtomobilov, torej da za takšnimi majhnimi prekrški stoji mednarodno kriminalno združenje. Zato se izrekam za to, da bi močneje pritegnili Europol k oceni eh, in pa boju proti kriminalu skladno s členom 6. Hvala lepa. Sedaj pa dam besedo komisarki Malmstrom. Beseda je vaša, spoštovana gospa komisarka. Hvala lepa, gospod predsedajoči gospa Borselino, naj se vam pridružim in močno obtožim dogodke v Brindisiju. To je seveda nekaj, eh, proti čemu se moramo boriti. To je bila velika eh, simbolika, ko gre za ime gospoda Falkonaja. In to je nekaj, o čemer moramo razmisliti. Eh, dekle je prišlo iz vasi, ki sem jo obiskala pred dvemi tedni in Evropska skupnost, eh, predavala sem o tem, da mora Evropska skupnost, eh, Evropska skupnost ukrepati proti mafiji. In to je seveda barbarsko dejanje, ki ga vsi obsojamo. Zahvaljujem se za poročilo. Mislim, da je to odlično delo. Zahvaljujem se tudi vsem poročevalcem v senci to poročilo dejansko prispeva k razvoju strategije notranje varnosti. Strenjam se z vami, da bi moralo biti to skupno prizadevanje vseh inštitucij in agencij s posebej jasno opredeljenimi cilji, nalogami in pristojnostmi, kajti varnost državljanov je srčica naših prizadevanj. Strategija notranje varnosti je najboljša platforma za to, da se ozovemo na grožnje to mora opredeljevati eh, tako eh, eh, operacijsko sodelovanje kot pa določenje politike. Že sodelujemo na področju organiziranega kriminala. Pozdravljamo zamisli parlamentarnega političnega cikla, ki bi vključeval nacionalne parlamente in Evropski parlament. Imeli bi skupno razpravo o stanju z rednimi poročili se strani komisije. Sedaj delamo pri, na drugem poročilu o strategiji in poročilo bo objavljeno ob koncu leta. Izvajanje strategije notranje varnosti pomeni, da moramo izvajati pet prioritet in vsi cilji so enako pomembni. Boj in pa preprečevanje resnega in organiziranega kriminala, terorizem, kibernetski kriminal, upravljanje zunanjih meja in pa odpornost proti eh, človeškim in naravnim nesrečam. Imeli smo poročilo o konfiskaciji blaga in pa o, o tem, kako se organizira omrežje za dviganje zavesti. Potem je tukaj predlog za kibernetični center. Za konec tega eh, leta pa pripravljamo tudi poročilo o Cipolu, Europolu in pa e-, o Eurojusto. In to bo izboljšalo sodelovanje med policijo in agencijami, pa tudi sodelovanje na nacionalni ravni. Predstavili bomo tudi predloge, kako bi izboljšali zaščito kritične infrastrukture in ob koncu leta bomo organizirali konferenco, kjer se bodo eh, izmenjevale izkušnje. Eh, potem, ko imamo sedaj eh, eno leto mrežo za izmenjavo izkušenj. Ocenili bomo tudi ukrepe, ki smo jih že začeli izvajati. Pogledali pa si bomo tudi priložnosti, ki jih lahko ponudi varnost kot odziv na gospodarsko in finančno krizo. Kajti to je seveda ključnega pomena pri ustvarjanju takšnega okolja, kjer se bodo podjetja in ljudje počutili varne. Vaše poročilo, gospa Borselino, je zelo pomemben mejnik pri razvoju te strategije in veselim se sodelovanja z vami na tem področju. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospa komisarka. Hvala lepa. Sedaj je razprava zaključena. Jutri ob 12. uri bomo o tem razpravljali. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki na dnevnem redu. To je poročilo.